bili prizadeti pri tej krizi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. S tem je razprava zaključena. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za priporočilo za drugo obravnavo. Poročila o cestnih pristojbinah za težka tovorna vozila. Avtor poročila je gospod Elka Dravi. Za štiri minute ima kot prvi besedo poročevalec gospod Kadravi. Dank u wel, voorzitter. Meneer de commissaris, collega's. Hallo, lepa. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, gospod komisar. Upam, da bomo kmalo imeli veliko večino, ki bo sprejela to poročilo, ki je rezultat pogajanj med inštitucijami. Če nam bo to uspelo, potem bomo storili pomen korak naprej za prometni sektor v Evropi. To je pravi mejnik ki bo tudi nakazal jasno smer razvoja transportne politike v prihodnosti. Namreč eh, veliko bo tudi to odvisno od volje držav članic, glede tega, v kolikšni meri bodo lahko uporabljale te nove priložnosti. Mi se ne bomo odločili, mi stvari zgolj omogočamo. In mi kot parlament mi verjamemo, da to načelo eh, onesnaževalec plača in internalizacija zunanih stroškov, da je to sta pomembni načeli. Številni vemo, da uh, smo že leta 2006 poskušali to revidirati, da bo to zelo težko, potem 2008 nov predlog komisije. In takrat smo se, eh, od tega je sedaj menilo že tri leta. Vsi tisti, ki tesno spremljajo te razprave, vedo, kako težko je bilo doseči ta rezultat. To je kompromis je kompromis med inštitucijami, hkrati pa tudi kompromis v inštitucijah. Tega so pod, podprli v svetu z zelo tesno večino. In seveda številni, tudi v parlamentu temu nasprotujejo, številni menijo, da ni dovolj ambiciozen, drugi pa menijo, da gre predaleč. Ampak seveda, pogajalska skupina je tukaj zadolžena bila, zato tudi sam sem se pogajal za to, pa tudi ljudje, predstavniki sveta in komisije. In mi smo uspeli sestaviti to uravnoteženo rešitev, zato vse pozivam, da podprete ta svežen, ki smo ga mi dosegli. Mislimo, da je to korak v pravo smer. Državam članicam daje priložnost, da lahko prvič vključijo tudi sistem obračunavanja uh, eh, cesnin, ki ga že imajo, torej tistega, poleg tistega, ki ga že imajo še. Uh, onesnaževanja eh, hrupa in pa zraka, vse to vključijo v ceno cestnega transporta. Poleg tega so dobile države več priložnosti, da lahko diferencirajo svoj pristop pri sistemu obračunavanja cestnine, da je tudi to odvisno naprimer od uh, konic in pa čas, časa izven konic, se pravi, glede na to, kdaj ti tovornjaki uporabljajo cestno infrastrukturo. Glede tega smo torej veliko dosegli. Seveda želimo da bi se države članice jasno vključile v to, da bi to postalo bolj trajnostno. Želimo se kot videti, da bi 15 odstotkov prihodkov sredstev pobranih vrnilo oziroma namene države posodobite se evropskih omrežij. Eh, tukaj imamo zelo jasno tudi stališče, glede preglednosti. Države članice bodo morale določiti raven sredstev, ki jih poberejo iz cestnine in kaj potem storijo s svojim eh, prometnim omrežjem na podlagi tega. Vse to smo ustrezno prilagodili tako da bi zagotovili tudi večje, um, večji vozni park in mora, mislim, da bi morali vključiti vse na 3,5 uh, ton, hkrati pa bi morali vključiti tudi avtoceste. Interoperabilnost uh, cestninskih sistemov je tudi pomembna. Naprimer, da bi imeli en sistem, ki bi veljal za tovornjak, ki prečka Evropsko uh, uh unijo, ne pa da velja 25 ali 26 sistemov. Pa še nekaj bi rad omenil. Uh, kor, um, primerjalne preglednice oziroma tabele. Tam, glede tega, smo slišali ogromno izjav vseh treh inštitucij. Mislimo, da bo to dovolj, da bomo lahko zagotovili, da ne bomo tukaj eh, določili nekim, nekih eh, precedensov glede tega, kaj se bo v prihodnosti zdogajalo s tremi primerjalnimi preglednicami. Gre za. Eh, vprašanje mobilnosti. Seveda tega ne bomo tukaj sedaj rešili. Mislimo pa, da gre za korak v pravi smer, za zagotavljanje bolj trajnostnega transportnega sistema in za to, da bi zagotovili več jasnosti, da bi seveda morali storiti še več. Mislimo pa kljub temu, da gre za pravi korak eh, naprej in da bomo lahko računali na vašo podporo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Delka Dravi. V imenu sveta ima besedo gospod Djuri. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Raportőr úr, képviselő hölgye. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na začetku mađarskega predsedovanja smo obljubili, da bomo si prizadevali za močnejšo Evropo. Za močno Evropo, pri kateri bo v spredju človek, In veseli smo, da bomo kmalo sprejeli direktivo, zahvaljujoč kateri bomo izboljšali kakovost za evropske državljane. Tudi ko gre za letenje, veseli pa me, da bomo kmalo dosegli dogovor v zvezi z eurovinjeto. Ta predlog za zaračunavanje cestnih pristojbin za težka tovorna vozila gre v pravo smer. Želimo namreč bolje odrazati dejanske stroške težkih tovornih vozil zaradi onesnaževanja zraka, zaradi hrupa in zaradi vplivov na podnebne spremembe. Jasno je, da je komercialni cestni promet bistvenega pomena v sodobni družbi. Jasno je tudi, da problemi povezani, povezani s cestnim prometom, kot je onesnaževanje zraka in hrup, pa tudi vedno večji zastoji, da ti problemi postajajo vedno večji. Tudi gospodarski ukrepi, kot je spodbujanje okolju prijaznih vozil ali razvoj načrtovalcev za potovanja, to postaja vedno pomembneje. Tudi internalizacija zunanjih stroškov naj bi vodila k večji učinkovitosti gospodarskih virov in to naj bi vplivalo tudi na okolje in to na pozitiven način. Naš dogovor bo pripomogel k bolj učinkoviti rabi omejenih virov. Ta ukrep je zelo pomemben v kontekstu bele knjige, ki je bila nedavno predstavljena. In citiram iz nje, načrt za enotno prometno območje v Evropi naj bi bil vir oziroma naj bi bila pot k bolj učinkovitemu sistemu v Evropi. Na ta način želimo doseči internalizacijo zunanih stroškov v vseh načinih prevoza in prevoznih sredstvih. Ti ukrepi so eni najpomembnejših na tem področju. To so ukrepi, ki jih je sprejel svet in pripričani smo, da se parlament s tem strinja. Mačarsko predsedstvo se zahvaljuje gospodu Alkadraju, poročevalcu, za pripravljenost na konstruktivno sodelovanje s svetom. Zadnja odprta točka pri pogajanjih oziroma pogovorjih so bile prav korelacijske tabele. Predsedstvo pozdravlja doseženi dogovor in dovolite, da preberem izjavo mačarskega predsedstva, ki uživa podporo vseh predsedstv. In zdaj naj to preberemo v angliščini. Izjavljamo, da sporazum med svetom in Evropskim parlamentom v trialogu 23. maja 2011 glede direktive Evropskega parlamenta in sveta, ki spreminja direktivo 1299 skozi 62 o zaračavanju pristojbin za težka tovorna vozila, Eurovinjeta ne prejudicira izida medinstitucionalnih pogajanj o korelacijskih tabelah oziroma primerjalnih tabelah. Toliko kot citat. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, to je pomemben dosje, ki bo pomembno vplival na kakovost življenja evropskih državljanov. Zato se veselimo sodelovanja med institucijami in tudi pozitivnega glasovanja v tej hiši. To pa je eden najbolj pomembnih dosežkov med mačarskim predsedovanjem. Upamo, da bo večina poslancev in poslank podprla predlog te direktive. Še enkrat hvala za sodelovanje in hvala poročevalcev, poročevalcem senci in pravnim strokovnjakom zlasti kar zadeva vprašanje korelacijskih tabel in dejstva, da smo dosegli kompromisni, kompromisno rešitev. Hvala. Sarijo. Najlepša hvala. Besedo ima gospod komisar Kalas. Senjor prezidente, honorable members. Three... Po treh letih pogajanj smo zdaj blizu sprijetja spremenjene direktive o cestnih pristojbinah za težka tovorna vozila, ki pravimo tudi direktiva o eurovinjeti. To je del širše strategije za internalizacijo zunanih stroškov vseh vrst prevoza. Želim se zahvaliti belgijskemu predsedstvu za to, da je doseglo deblokado tega doseja v svetu. Mačarsko predsedstvo je bilo zelo dobro pri pogajanjih in je doseglo večino v svetu. Naj se zahvalim tudi poročevalcu gospodu El Kadraju. Skupaj s poročevalci v senci je dosegel izboljšanje besedila v drugem branju. Veselim se te direktive iz dveh razlogov. Prvič, dosegli bomo naše cilje bolj zelenega transportnega sistema, ki bo tako bolj vzdržen in bo tako izvajal tudi načelo naslaževalec plača. Direktiva bo poblastila države članice, da zaračunajo pristojbine na tovornjake ne samo za infrastrukturne stroške, ampak tudi za hrup in onesnaženje zraka. Na ta način bomo omogočili tudi diferencijacijo cestnine, zato da bi zmanjšali zastoje med prometnimi konicami. In drugo, zdaj, ko imamo bolj malo finančnih sredstev na voljo, bo zaračunavanje pristojbin zagotovilo prihodke. In naj se odzovem na to, kar je povedala, povedal svet v zvezi s korelacijskimi tabelami in pozdravljam vašo izjavo. Komisija se naj, se spom, naj spomnim na besede komisije. Komisija vas spominja na zaveze glede zagotavljanja, da bodo države članice vzpostavile korelacijske tablete, tabele, ki bodo povezale ukrepe za prenos z Evropsko direktivo in sporočile to komisiji v okviru prenašanja zakonodaje Evropske unije v interesu državljanov. Komisija pa obžaluje pomankanje podpore za določbo, ki je vključena v predlogu direktive Evropskega parlamenta in sveta, ki spreminja direktivo 1999 skozi 62 o cestnih pristebinah za težka tovorna, tovorna vozila ki si želi doseči vzpostavitev obveznih koalicijskih tabel. Komisija je v duhu kompromisa in zato, da bi zagotovila takojšnje sprejetje tega predloga, pripravljena sprejeti nadomestitev obvezne določbe o koalicijskih tabelah, vključena v besedilo o, z ustreznimi uvodnimi izjavami, ki bi spodbujale države članice, da sledijo tem praksam. V 12 mesecih po sprejetju tega sporazuma bomo na plenarnem zasedanju vas obvestili, kako poteka prehod in predstavili bomo tudi svoje tabele, ki bodo pokazale, kako, kakšna naj bi bila korelacija med to direktivo in ukrepi za prenos zakonodaje, nacionalne zakonodaje. Vendar pa Komisija ne bo menila, da je to presedan za naprej. Komisija bo še naprej nadaljevala svojimi prizadevanji za to, da bomo našli skupaj z Evropskim parlamentom in svetom ustrezno rešitev k temu horizontalnemu vprašanju. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj imajo čas za govor govorniki v imenu bližnjih skupin. Prva gospa Vrtman Kol v imenu PPE. Hvala lepa. Eurovinjeta in direktiva o njej je zelo pomembna da določa evropska pravila igre za zaračunavanje pristojbin. Ne moramo pa mimo dejstva, da imamo težave s prvotnim predlogom, predlogom besedila, ki je bilo predstavljeno v prvem branju. Na srečo je poročevalec uh, naredil korak naprej, upošteval naše nasvete in predloge in omogočil mađarskemu predsedstvu, da pride do dobre večine v svetu in da dobi podporo parlamenta za ta predlog. Naša skupina bo podprla rezultate tega dogovora in teh pogajanj. Tukaj postavljamo prve korake za izvajanje načela onesnaževalec plača in sicer to na razumen način. Obstajajo spodbude za vzdržnost, ne samo za zaračunavanje pristojbin. Večje tarife, večje pristojbine za prometne konice so jasno izpostavljene tudi v predlogu komisije. Tudi izjema za vozila iz skupin Euro 5 in Euro 6 so navedena tukaj. Države članice so se zdaj dogovorile, da bi spodbujale interoperabilnost različnih vrst prevoznih sredstev. Za parlament je pomembno še nekaj drugih vidikov, ne samo vprašanje, odstotkov dodeljenih sredstev, ki se morajo vrniti nazaj v infrastrukturo. Ampak tudi druga vprašanja. Hvala lepa. Besedo ima gospod Ertuk v imenu SD. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči kolegice in kolegi. Po dolgotrajnih pogajanjih je kolegu Elka Draviju in predstavnikom sveta in komisije uspelo poiskati boljše ukrope, ukrepe v paketu eurovinjete. Zato sem zelo hvaležen našemu poročevalcu. Torej, gre za načelo internalizacije zunanih stroškov. S tem da se zbere sredstva za infrastrukturo in za prenovo voznega parka. In s tem bomo dosegli veliko ciljev na področju transporta. S tem smo dosegli tudi spoštovanje načela transpar transparentnosti. Dejstvo je, da nekatere države članice tudi po zaključku pogajanja trialoga Eh, želeli uničiti primerjalne tabele za to, da bi blokirali to direktivo. To se mi zdi obžalovanja vredno. Vseeno pa bi pozval vse kolegice in kolege, da spremejo ta dosežen kompromis in da ne ogrožajo dosežkov po dolgotrajnih eh, pogajanjih. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Ertuk. V imenu skupine ALDE ima besedo gospod Šterks, dve minuti. Tako je, voziter. Hvala lepa za besedo. Mislim, da tukaj ne želimo zmagati na lepotnem tekmovanju. Pred seboj imamo dokument, ki predstavlja dobre rezultate zaradi prizadevanja poročevalcev. Promet mora postati bolj učinkovit in dodeliti moramo več sredstev tudi za infrastrukturo. To dosegamo s tem poročilom. Čeprav razumem, želijo države članice ohraniti odprt prometni sistem, zato da dobijo čim več prihodkov iz tega. Te cestne pristobine pa pomenijo zmanjševanje stroškov, če je le možno, na nič in želimo si čistejših vozil. Če bomo imeli variabilno zaračunavanje pristojbin med prometnimi konicami, kako menite, da bo to delovalo v različnih državah po Evropski uniji? Nekatere teh točk so smiselne, v nekaterih točkah pa stvari niso čisto jasne. države članice morajo povedati, kakšne prihodke imajo iz cestnih pristobin in kako jih potem uporabijo. Države članice moramo pozvati tudi k večji učinkovitosti prometnega sistema. V naši skupini nismo preveč navdušeni nad celotnim predlogom. Ta internalizacija zunanih stroškov ni nekaj, kar smo dali v evropsko zakonodajo prvič. Imeti moramo možnost izračunati te zunanje stroške, zato da bomo omogočili boljšo učinkovitost prometnega sektorja. V okviru bele knjige je komisija določila kar nekaj pomembnih točk, kjer je treba to narediti najprej kot prvi korak. Če ne bomo tega naredili, nam, nas bo to oviralo pri nadaljnih korakih. Tudi na svetu včasih pride do blokiranja nekaterih zadev, pa s tem ne kažem na mačarsko predsedstvo. Senor... Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Zile Ecer. Ja, torej eh, hvala. Gospe in gospode, najprej hvala svetu in komisiji za vsa prizadevanja za dosego tega kompromisa in zlasti kolegu El Kadraviju za spretno vodenje pogajanj. ECR bo podprl kompromisni predlog, saj je veliko rešitev dobrih. Naj spomnim, da je bil kompromis med svetom in parlamentom zelo na precej trhlih nogah, zlasti ko gre za dodeljevanje proračunskih sredstev za infrastrukturo. To je bilo ključno vprašanje do samega konca. Nadaljna pogajanja bi vodila le do slabših rezultatov in ne bi prišli do rešitve. Naše cilj je izvajanje načela odnasneževalec plača zaradi škode, ki se povzroča okolju. In mislim, da je treba narediti ta prvi korak. In to je prva zakonodaja, prva direktiva, v kateri uvajamo načelo odnasneževalec plača. Žal pa nekaj držav članic ni še uvedlo in začelo izvajati direktive o eurovinjeti 1. S tem se izkrivlja situacija po Evropski uniji in tudi transportni tokovi. Če bomo vzdrževali ceste z denarjem davkoplačevalcev, se infrastruktura ne bo razvijala in zunanih stroškov ne bo kompenzirani. Hvala. Najlepša hvala, gospod Zile, v imenu skupine Zeleni Ale. Gospa Lichtenberga, dve minuti. Ja, herzlichen gel. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Eurovineta in posledice pogajanj je zgled za to, kako svet skuša vse predloge Evropskega parlamenta, še posebej, ko gre za promet, zmanjšati in umeti. Imamo prometno politiko držav članic, ki pričakujejo in zahteva od Evropske unije učinkovito prometno politiko, potem pa za zaprtimi eh, vrati vse storijo za to, da bi spodkopali te predloge. Onesnaževanje in hrup je veliko breme za naše države članice, zato povzroča veliko stroškov in te stroške morajo pokriti naši davkoplačevalci, ne pa povzročitelji. Predlog komisije je bil že zelo šibek eh, predlog in eh, dosegli smo kompromis in to je še zmanjšalo cilje. Tako naprimer pokrivanje zunanih stroškov ni eh, obvezujoče, ampak prostovoljno, ampak je treba določiti stroške samo za določene dejavnike in tisto, kar ostanejo ostane od vseh eh, sredstev, je le malenkost. To je zelo malo. 3,5 eh, ton in meja v gorskih eh, področjih je Nemčija zahtevala 20 ton. Torej, za konec je Italija skušala vse ovreči zaradi birokratskega detajla. In to je zgled za to, kako se ne jemlje resno evropske politike. Mi bomo podprli ta predlog, kajti želimo se pridružiti tistim,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 Gospe in gospodje, rad bi se zahvalil gospodu Elka Dravi za upravljeno delo. Direktiva Eurovineta je direktiva, ki um, mora povezati železniški promet s cestnim prometom. Hvala, signor presidente, eh, debo hablar? Gospod predsedujoči, lahko govorim? eurovignette je jednou ze směrnic, která má umožnit postupné vyrovnání. Torej, eurovinjeta je del tistih direktiv, ki skušajo prispevati k izboljšanju na situacije na cesti in eh, spodbujati železniški promet uporabniki pa plačujejo za železnico, za cestni promet pa samo simbolično. Če analiziramo situacijo, potem vidimo, da gre pri prometno tovornega težkega prometa za tiste vrste prometa, ki povzroči največ onesnaženosti in hrupa, lokalne skupnosti pa morajo plačevati posledice. Predvideva se pristojbime za zunanje stroške v skladu z načelom povzročevalec plača. S tem bi morali seveda izključiti le izjemne primere, vendar pa bi morali upoštevati takšne faktorje, kot je hrup, onesnaževalec, onesnaženost in tako dalje. Kljub vsem konfliktom bomo mi podprli stališče poročevalca. Najlepša hvala, gospod Količek. Dobili smo prošlo za modri karton gospoda Lightfrida. Sprejmete. Senor, senor Količek. Gospod Kohniček. Dobili smo prošnjo za modri karton gospoda Lajfrida. Eh, Sprejmete, izvolite. Gracias, senor presidente. Herr, Herr Količek. Hvala, gospod Količek. Morbiti sem vas narobe razumel, ampak želel bi si natančno razlago. Predvsem jasno je, da je ta kompromis precej šibek in prednost tovornih vozil na cestih je še vedno zagotovljen in cestnina je nasplošno preniska. Na začetku ste rekli, da zaradi te direktive bi prišlo do nekega ravnovesja med cesto in med železnico. Jaz to ne verjamem.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 bi. V bistvu je sedaj tako, da se za železnico plačuje bistveno manj kot za cesto. In to je majhen korak proti izravnavi pogojev med železnico in cesto. Hvala. Hvala, gospod Kolišek. Demokracija, pordožbo. V imenu stranke Evrope svobodne demokracije dobi gospod Imbrasa z besedo za dve minuti pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą. Želel bi se zahvaliti poročevalcu za izredno pomembno upravljeno delo. Kot vsi vemo, igra področje prometa bistveno vlogo na področju mobilnosti in socialnega in gospodarskega razvoja Evropske unije. Če želimo rešiti problem gospodarske rasti in trajnostnega razvoja, moramo vlagati tudi v prometne infrastrukture. Seveda pa so tu prisotne številne skrbi povezane s podnebjem, okoljem, eh, javnim zdravjem in tako naprej. In vse to je treba racionalno upoštevati pri organizaciji prometa. Povedali smo že veliko krat, da mora načelo onesnaževalec plača voditi k sprejetju ukrepov, s pomočjo katerih bomo zmanjšali onesnaženje s hrupom, onesnaženje zraka, pa tudi vse druge socialne stroške, ki jih povzroča promet na človeško zdravje. Poleg tega pa ne smemo pozabiti, da so tu prisotni zelo visoki gospodarski stroški in da velik delež teh stroškov ostaja na plečih evropskih državljanov. Gotovo je načelo onesnaževalec plača bistvenega pomena in nobenega dvoma ni, da se bo to izkazalo pri učinkovitem novem načinu cestninjenja. Ravno tako potrebujemo bolj učinkovit sistem urejanja prometa. Vendar pa moramo vedeti, da ponujene rešitve niso vse najprimernejše in da bodo koristne zgolj za nekatere države članice, medtem ko mm, nekatere druge države članice, ki so bliže zunanjim mejam Evropske unije, od tega ne bodo imeli velikih koristi. Mislim, da je treba tudi ta vidik upoštevati in ga obravnavati z različnim vidikom in šele zatem lahko sprejmemo te ukrepe. Hvala. V imenu neodvisnih poslancev dobi minuto in pol na voljo gospod Natras. E gospod predsednik, Evropska unija torej skuša prihodke zvižati, zvišati s tem, da bo obdavčila tovornjake. No, vprašajte voljivce v Združenem kraljestvu, kaj mislijo o Evropski uniji in no, običajno odgovorijo, da mislijo, da se ne bi smeli pridružiti. Evropska unija politično prevzema in tako se zapirajo industrije, sedaj pa še obdavčitev za tovornjake. Ampak ker to ni nogomet, se ljudi ne obvešča. EU mediji se izogibajo realnosti, raje poplavljajo z raznimi limonadami. In kar se tiče novinarjev, zanje Evropska unija ne prinaša novic. Niti ne, kadar Evropska unija dviguje davke za cestni promet in kadar gre tudi za ten projekte. Torej, kadar Evropska unija dviguje davke v Združenem kraljestvu ali bo Združeno kraljestvo odgovorili z, v, na volišču, ne, ne bodo, zato ker niso obveščeni. In um, prevzem EU kot velike države bo potekal tako, da volici sploh tega ne bodo vedeli. Torej, obrambe ni, mediji spijo in Združeno kraljestvo spi. Torej, jih pač obdavčite, kaj čemo. Hvala. Hvala, gospod Natras. Sedaj dajemo besedo drugim govornikom. Dve minuti dobi na voljo gospod Groš. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za njegovo delo in tudi kolegom. Tu ni bilo preprosto delo najti kompromis. In to seveda tudi zato, seveda zato tudi nekateri niso zadovoljni s tem rezultatom, nekateri so za, nekateri so proti, ampak tiste bi opozoril, ki želijo več in se potem združijo s tistimi, ki ne pričakujejo ničesar, da oni vse skupaj zrušijo, tako nastane neka absurdna situacija. Zato da upam, da tisti, ki si želijo internacionalizacijo stroškov in ki se jim to zdi majhen korak k temu, da bodo podprli ta kompromis. To je večinsko stališče e LS, čeprav tudi ne vseh skupin. Smo pa tudi zato, da bi se sredstva za mobilnost tukaj uporabilo. In to je bil za nas ena najpomembnejših točk. Ne gre za to, tako kot je bilo ravno kar povedano, da bi se podražil prevoz. Če bo draži, ne bo bolj učinkovit. Gre za to, da imamo pravilno ravnotežje zato da bomo sredstva, ki prihajajo iz mobilnosti, tudi investirali tukaj. Potem še druga točka, je pomembna, ki je pomembna za nas, je interoperabilnost. Ne želimo, da se cestnine obračunavajo v Evropi po 27 različnih načinih. Prihajam iz menjega področja in že tu se zahteva šest različnih stvari, zato da lahko se pet, eh, lahko pa ure voziš na okrog. To ni sprejemljivo in tu mora biti svet malce bolj fleksibilen, kot je bil do sedaj dajemo podarek tudi na okolju prijazne tovornjake. Torej, tudi tu dajemo neko smer. In kot je bilo že rečeno, to, kar je tukaj predvideno, ni zavezujoče. Torej, tisti, ki so za internacionalizacijo stroškov, zagotovo ne bodo zelo zadovoljni. Tudi jaz osebno bi si želel, da bi v vseh državah bilo vse skupaj obvezno, kajti to razpravo smo že toliko krat imeli v naši hiši. Kaj si želimo jutri? 27 različnih davkov ali želimo, da bodo vse države delale po istih um, principih. Ali moramo zopet čakati na kakšno krizo, da se bo kaj storilo. Pri eurovinjeti je samo nekaj jasno. Evropa prinaša rešitev, ne pa različne obdočitve v različnih državah. Hvala. Besedo dobi za dve minuti gospod Leichtfried. Gracias, Hvala lepa. Cenjeni kolegice in kolegi, gospod komisar. Mislim, da je v tej razpravi eden, ki je imel velik uspeh in to je poročevalec. Res mislim, da je poročevalec tukaj mogel premagati veliko upora in da je iz te teme izluščil najpomembnejše. In res je tako, da v tej hiši ni večine za dejansko ekologizacijo prometa in proti temu se treba boriti. In jasno je, da je trenutno v svetu večina ministrov za promet, ki jih okolje sploh ne zanima. Obstaja večina v svetu, ki so jim prebivalci ob cestah popolnoma vseeno. In obstaja večina v svetu, ki so zato, da potrošniki kupujejo neko slabo kvalitetno robo iz daljnih krajev, namesto da bi kupovali domače kakovostne izdelke. Prvič smo tu sedaj vključili načelo zunanjih stroškov. To je bil zelo težek korak proti vsem tem uporom prvič imamo možnost, da tudi zaračunamo cestnino za izpušne pline vendar in pa za hrup. Seveda pa je to vse skupaj premalo, če si ogledamo tabele, je to res samo kapljica v morje. Uspelo nam je tudi razširiti koridorje. Ni nam pa uspelo, naprimer, obdavčiti CO2 in to mi nihče ne more razložiti. Od... Promet ima največ izpustov CO2 in tega ne zaračunamo v cestninah in to me vznemerja. Pridružujem pa se tistim kolegicam in kolegom, ki pravijo, da je treba glasovati za, kajti drugače bo šlo vse pogobe. In s težkim srcem se strinjam s tem, dobro je, da smo prišli tako daleč, ampak v prihodnosti moramo iti še dlje. Hvala, gospod Lechfried. Sedaj pa za minuto in pol dobi besedo gospa Meissner. Presidente. Ja, Hvala lepa, gospe in gospodje. Gospod komisar Kalas v beli knjigi opisuje, kako si predstavlja prihodnost prihodnost. Na eni strani pravi, da potrebujemo sisteme spodbude za to, da bo okolju, eh, promet okolju bolj prijazno, po drugi strani pa pravi, da potrebujemo nove vire financiranje za to, da bi lahko tudi upoštevali načelo povzročitelja. Eurovineto, o kateri danes razpravljamo, je pot, kjer bi lahko res združili oboje. In moram reči, da je bil to belgijski uspeh, saj tako lahko rečemo. Začelo se namreč z belgijskim predsedstvom in eh, tri osebe to, iz Belgije so to zelo pospeševale, zraven pa še poročevalec in tu so odpali vrata za nove poti. Čeprav bi si želela več uspeha za ta belgijski doseg, kot, bi si, kot smo ga dosegli. In ta kompromis, ki smo ga dosegli, je res zelo majhen. In res je tako, da veliko ljudi pravi, da smo sedaj sredstva nave, povezali namensko. Uh, za infrastrukturo in za ten omrežja. Pet odstotkov naj bi šlo za to, a to je premalo. Vsi nacionalni prometni politiki pa pravijo, da potrebujemo odločilna sredstva za to, da lahko eh, ohranjamo in vzdržujemo naša, naše infrastrukture. In seveda tista sredstva, ki jih tam pridobimo, bi morali vrniti v te infrastrukture. In to je nekaj, s čimer ne moramo biti zadovoljni s to točko. In dejstvo je, da pa gremo korak v smer, ki jo bomo lahko še razširili in zato pravimo, da se je treba strinjati s tem kompromisom. Seveda je bila borba težka in lahko bi prišlo do tega, da ne bi imeli ničesar na mizi, kaj te nekatere države članice ne želijo ničesar in zato je danes to uspeh, s katerim se lahko strinjamo. Hvala, gospod Majsner. Minuto dobi za besedo gospod Vlasak. Izvolite. Hvala lepa, gospe in gospodje, spoštovani predsedujoči. Komisija ima, je predlagala možnost zaračunavanja zornanih stroškov, torej nasnaževanja in pa tudi zastojev. In tu naj bi se upoštevalo načelo eh, povzročevalca. To podpiram. Kaj ti vrsta prometeno nasnaževanje vpliva na zdravje ljudi in zato je treba koristiti tudi druge načine prometa na regionalni in na mednacionalni ravni. Kar se tiče tudi povezave za gospodarsko krizo in vedno večje obremenitve prevoznih podjetij, sem mnenja, da bi morali te zunanje stroške časovno stopnjevati. Novi sistem mora omogočiti tudi obnovitev voznega parka, namreč z nižjimi stopnjami cestnin v primeru investicij v vozni park. Hvala. Minuto dobi na voljo gospa Duro. Hvala, gospod predsedujoči. V bistvu danes se nimamo česa veseliti, saj je zeleni sistem prometa še zelo daleč. Kaj namreč ponuja to besedilo. Ponuja samo to, da dovolimo državam članicam, da na prostovoljni podlagi uporabijo sistem onesnaževalec plača. In poleg tega je to besedilo tako zelo omejeno, da bo v končni fazi. Eh, to stalo 3, 4, 7 centov več in eh, da bo to imelo določen učinek. Tako da mislim, da to ni velik uspeh. Ta načelo internalizacije zunanjih stroškov se je eh, omejil na to, kar sem ravno kar povedala. In kljub vsem prizadevanjem po bolj zahtevnem besedilu. Kljub temu pa bomo glasovali za, zato ker je to vseeno vsaj načelo, ki vodi v smeri, ki si jo želimo. Torej, glasujemo za to načelo, vendar pa je vsa bitka še pred nami in vso bitko bomo morali še izpeljati, zato da bomo res prišli do bolj zaglenega, bolj okoljsko osveščenega sistema prometa, ki bo tudi bolj uh, koristen za zdravje naših državljanov. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo za uh, minuto. Gospa Stasen. Hvala. Predlog za eurovineto gre v to smer, da bi se z z učinkovitim cestnim prometom financiralo neučinkovit promet na, v železnici. Parlament to smatra sedaj kot prvi korak, ampak korak gre v napačno smer. Namreč to ne bo učinkovito uresničeno tudi v državah članicah, ampak se bojo stroški zvišali. Uvedba tega predloga pomeni, da se morajo prevozniška podjetja tudi spopadati z novimi težavami, kajti enostavno jih čakajo novi davki. Zagotovo parlament in gospa je prekinjena. Ali lahko govorite nekoliko počasneje, saj vam tolmači ne morejo slediti, pravi predsednik. Gospod predsedujoči, jasno je, da parlament s tem predlogom uničuje cestni promet zaradi podnebnih razlogov. Ampak ta sektor ima že tako težave, ne moremo ga še dodatno obremeniti. Hvala. Eh, Hvala, gospa Stasen. Sedaj pa dobi za dve minuti besedo gospod Kančan. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod minister. Eh, najprej želim eh, priznati in čestitati poročevalcu za upravljeno delo, ki je skušal najti kompromis med vsemi prisotnimi silami. In mislim, da ravno zaradi tega moramo slediti običajnemu postopku, ki zaradi tega, da v zadnjem dogovoru ni korelacijskih tabel, moramo podpreti to poročilo, ki je gotovo, kar bo gotovo dobra odločitev z namenom, da se bo na to sprejelo dokončno besedilo. Seveda se tu zauzemamo za ozelenitev prometa. Žal pa je ta inštrument eurovinjete le delno koristen in delno učinkovit za dosego tega cilja. In v tem gospodarskem obdobju, v tej gospodarski situaciji je ta inštrument zgolj omejeno učinkovit za pridobivanje dodatnih sredstev, za okrepitev te gospodarske panoge, ki jo predstavlja promet. Zato sem sam kritičen do tega besedila. Mislim, da namreč ta dosje penalizira na nesprejemljiv način države, ki so bolj oddaljene od centra. Ni dokazano, da bo ta inštrument učinkovit. In eh, tudi ta modulacija prometnih tokov povzroča probleme. Probleme na področju financiranja, pa tudi druge probleme, ki se bodo še pojavili v zvezi s eh, tarifikacijo, v zvezi s eh, povišanjem pristojbin in tako naprej. Kakorkoli, pri čezmejnem prehodu moramo odločitve sprejemati sami. Vsekakor pa ti dodatni stroški, ki jih bo morala nositi avtoprevozniška paniga, panoga, ne predstavlja velikega uspeha, tako da bomo morali tukaj zelo pozorno spremljati, kako se bo ta inštrument uresničeval v praksi. Hvala, besedo dobi sedaj za dve minuti gospa Ajala. Gospa Ajala. Ja, oprostite, gospod predsedujoči, saj so me ravno kar poklicali ven. Najprej bi se želela zahvaliti gospodu poročevalcu za njegovo ustrajnost, čeprav eh, je bilo že na začetku izkazano, da nekatere ultraperiferne države temu besedilu niso naklonjene, tudi naša, naprimer, eh, zaradi eh, čezmejnega prometa med Francijo in Španijo in tako naprej. In eh, tudi sedaj gospod komisar eh, postavlja pod vprašaj eh, to povezavo med Francijo in Španijo čez Pireneje kot možnost, da se vključi v vse evropska omrežja. In ta nov dokument o eurovinjeti, ki ponuja više pristojbine za cestni promet, prinaša zgolj omejeno dodano vrednost v tem trenutku. V tem trenutku je namreč teh nekaj dodatnih centov eh, problematičnih, saj smo eh, v hudi gospodarski krizi, mi v Španiji konkretno v kumarični krizi. In uh, To bo gotovo močno vplivalo na tisoče španskih družin, ne samo na družine avtoprevoznikov, ampak tudi na družine kmetovalcev, ker eh, tukaj ustrajam na tem, da je tudi prevoz kumar zelo občutljive narave in je treba zelo paziti na to, kako se jih prepelje na osrednji evropski trg. In to poudarjam zato, ker je sedaj to Eh, srčika mm, problematike v Evropi. Tako da ta problem pristojbin ostaja problematično vprašanje in zaskrbljujoče vprašanje, kar smo že ob več priložnostih poudarili. Pa vendarle bi bila še vedno pripravljena žrtvovati to besedilo oziroma se zauzeti zanj, če bi s tem res zagotovili, da se bomo omogočili iz, izognili zastojem v prihodnje in če bo to res eh, pripeljalo k zmanjšanju hrupa in onesnaževanja zraka, čeprav po drugi strani vemo, da tega rezultata najbrž ne bo in tudi drugih alternativ za to nimamo. In zato bo delegacija španskih socialistov glasovala proti temu besedilu. Hvala. Hvala, gospa Ajala. Sedaj pa dobi za minuto besedo gospa Grizbek. Hvala. Samo z dvema besedama bom povzela delo, ki je bilo v zvezi s tem opravljeno v Evropskem parlamentu. Dve besedi zato, ker končno po dolgih pogajanjih imamo pred seboj kompromis, v katerem načelo onesnaževalec plača končno dobiva svoje mesto. Po drugi strani pa škoda in negativne posledice v javnih izdatkih, v javnih financah številnih držav članic ki morajo še veliko sredstev uložiti v zaključitev projektov v zvezi z vseevropskimi prometnimi omrežji. Kakorkoli, ta dogovor je gotovo minimalni možni dogovor, s pomočjo katerega naj bi se izognili v prihodnje zastojem na evropskih cestah, s tem, da bi spodbujali vožnjo tovrnjakov eh, ob urah izven prometnih konic. In Kot predvideva dogovor, naj bi se, da naj bi določena vozila do 12 eh, ton težka lahko bila izvzeta iz eh, tega dokumenta, eh, gotovo ni določba, za katero bi se zauzemali, ampak zaradi siceršnjega pozitivnega eh, učinka bomo glasovali za. Sedaj pa ima besedo gospod eh, Črnecki. Že... Hvala lepa, gospod Lichtenberger, dejala, da so v državah članicah eh, razumni ministri. Eh, bil bi zelo hvaležen, če bi gospa poslanka povedala, kdo so, kajti bojim se, da bi bil ta seznam zelo kratek. Rad bi se zahvalil poročevalcu za zelo dobro pravno delo, mislim pa, da je potrebno spregovoriti o nekaj spornih zadevah. Več naj bi torej plačevali tovornjaki, lastniki, eh, transportnih podjetij, to je težava seveda za ta podjetja v križnih razmerah in vprašanje, kam ta denar. In to je res dilema. Če bo to šlo naprej na neumne projekte za neke marginalne skupine, potem je to slabo. Ne. Ta sredstva se morajo uporabiti za to panogo, za razvoj transporta. V takšnem primeru to lahko razumemo. Eh, sicer je pa to eh, zgolj neka zajeda eh, s pečatom Evropskega parlamenta in to se mi res zdi sporno. Hvala. Najlepša hvala, gospod Črnecki. Besedo dobi gospod Kramer za minuto. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, promet v Evropi je prepoceni okolju prijazno promet, pa je predrag in vse to je politično želeno in vse skupaj se s to direktivo ne bo spremenilo. Imamo nepravično konkurenco in eh, privilegij, davčni privilegiji, ki jih dobivajo tovornjaki, se ne bodo zmanjšali. Vsak tovornjak povzroča 60 tisočkrat več škode kot osebno vozilo, ampak seveda za to ne plačuje 60 tisočkrat več. Imamo obvezno Eh, cestnin oziroma pristojbino za železnico že desetletja, za vsak kilometr, na katerih mora vsak, ki prevaža osebe ali blago, plačati eh, pristojbino. Na cestah je to um, prostovoljno, je omejeno, velja na cestninah za tovornjake nad 3 tone in pol, na železnici pa je neomejeno možno in to ni pošteno in s tem se ne more razbremeniti okolju neprijazne ceste. Vemo, da je sprememba mobilnosti pomembna za zaščito okolja, zeleni želimo zaščititi okolje in zagotoviti mobilnost, zato potrebujemo pošteno konkurenčnost in ta eurovinjeta je le majhen korak naprej k temu cilju. Uh, Hvala pre, prevoz prometa v prometu povzroča veliko um, stroškov in to se potem prenaša na potrošnike. Nimamo mreže cestnin, niti nimamo enotnega sistema za obdavčitev tovornega prometa, zato je tu situacija taka, da je konkurenčnost neprimerna, predvsem v čezmenem cestnem prometu. Tu recimo v Združenem kraljestvu plačujejo bistveno več kot v drugih državah, zato je konkurenca izkrivljena. Vendar pa se ne more zaračunavati cestnine samo za tuja vozila. Torej, vsako cestnino, ki jo bo zaračunalo Združeno kraljestvo, bo potem nadomestila neka evropska cestnina. Za uvedbo enotne zakonodaje je potrebna tudi enotnost na svetu, kot to predvideva Lizbonska pogodba in tukaj se ne smemo postiti povoziti drugim. Hvala. Hvala, gospod Bafton. Sedaj dobi besedo za minuto in pol, gospa Deverak. Hvala, gospod predsedujoči. V svoji strategiji Evropa 2020 si je Evropa unija zastavila cilj, da bo naše gospodarstvo postalo bolj zeleno in naš promet modernejši. Vsi v svetu so podprli ta cilj in skoraj vse države članice, ter tudi naš parlament. V tem kontekstu je gotovo obžalovanja vredno, da že od leta 2008 več držav članic skuša izprazniti to novo direktivo o eurovinjeti in zaustaviti, blokirati ta dosje. Zato bi želela tukaj čestitati gospodu poročevalcu Elka Drauju, ki je kljub um, nasprotovanju poročevalca v senci uspel doseči kompromis, ki ga imamo pred seboj. Seveda je to besedilo precej manj ambiciozno od začetnega, vendar pa nam bo omogočilo, da bomo končno lahko začeli uveljavljati načelo onesnaževalec plača, ter da bomo lahko internalizirali zunanje stroške, tiste, ki jih povzročajo izpusti CO2. -ja. Eurovinjeta ni zgolj davek, ampak je, eh, sredst, so sredstva, ki bodo prispevala k posodobitvi cestnega omrežja in uporabe različnih prometnih načinov v Evropi. E, tukaj gre za e, večje spodbude za uporabo manj onesnažujočih tovornjakov in vozil. In zato res iskreno upam, da bomo lahko sprejeli ta kompromisni predlog, ki ga imamo pred seboj v druge obravnavi in tako omogočili e, razvoj bolj trajnostnega prometa. Hvala. Sedaj dobi gospod Prnjo besedo za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa eh, ministrica, dragi kolegi. Končno cena prometa eh, v okviru novega dokumenta o eurovinjeti eh, predpostavlja v prihodnosti vključevanje stroškov hrupa in onesnaževanja zraka. Zato čestitam poročevalcu Elka Dravju za njegovo ustrajnost Pri tem eh, se res zauzemamo za to, da bi se načelo onesnaževalec plača vključilo v strošek cestnega prometa. Vendar pa moramo biti pri tem previdni. Prepričati moramo države članice, eh, ki že tri leta nasprotujejo temu dogovoru in jim dopovedati, da je to res način za um, ohranitev našega okolja ob tako visoki gostoti prometa. Pa še na nekaj moramo biti pozorni in sicer na to, da bomo z dodatnimi sredstvi, ki jih bomo dobili ob tej novi eurovinjeti, lahko eh, financirali izgradnjo vseevropskih prometnih omrežij. Pa še nekaj. To načelo onesnaževalec plača pa vendarle ni bilo sprejeto v tolikšni miri, kot bi si želeli, kljub vsem prizadevanjem našega poročevalca. In tako je mm, tudi komisija dokazala, da se je spet nekoliko uklonila pred določenimi izrazi nacionalizma in egoizma različnih nacij. Hvala, sedaj pa dobi besedo gospod Šmit za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Hvala lepa, poročevalke, za dobro upravljeno delo na tem težkem področju. Pravile, o katerih tu govorimo, pozivajo države članice naj dejansko uporabijo sredstva, ki jih pridobijo za izboljšanje stanja okolja. Mi tu v parlamentu moramo zato vse čas ponavljati našim vladam doma, da je pomembno, da tem priporočilom tudi sledijo. Naš namen ni ta, da naj bi ljudje plačevali za hrup in osnaževanje, ne da bi obenem sledili tudi ukrepi, ki bodo pomagali te probleme tudi odpraviti, naprimer posebne, posebni zgornji sloj vozišč za zmanjšanje hrupa. Tako da, gospod predsedujoči, mislim, da moramo nadaljevati s vami prizadevanji za to, da izboljšamo stanje okolja in da zmanjšamo raven CO2 v Evropi in zato moramo okoljske davke porabiti ravno zato, da se zmanjšujejo okoljski problemi, ki se pojavljajo. Za minuto dobi besedo gospod Vandalen. Izvolite. Gospod predsedujoči, s to odločitvijo o eurovinjeti Evropska unija sprejema načelo onesnaževalec plača tudi na področju prometa. Sedaj bomo lahko začeli plačevati stroške hrupa in onesnaževanja zraka, oziroma to bodo začeli plačevati tisti, ki so za to odgovorni. Upamo, da bo Evropska komisija na tej podlagi pripravila predloge tudi za druge oblike prometa, da se bodo tudi tam ti stroški začeli upoštevati. Vsekakor ob upoštevanju specifičnih lastnosti posameznih eh, oblik prometa. Tudi rečni promet je sedaj um, v krizi zaradi suš in eh, tako da moramo si prizadevati za vsa področja. Besedo, da bi sedaj gospod De Grandes Pasquale. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, ni na ključje, da Španija, ehm, Italija, Grčija in Irska nasprotujejo temu, da bi sprejeli ta nov dokument o evrovinjeti. To je namreč zato, ker smo periferne države in zato, ker bo v naših državah ta dodatna pristojbina eh, povzročila dodatne visoke stroške. Poleg tega razprava o tej evrovinjeti sproža velika protislovja. In uh, kljub vsej racionalnosti te internalizacije zunanjih stroškov, vseeno ne moremo sprejeti, da se za to penalizira samo eh, tovornjake in težka tovorna vozila, medtem ko se drugih vozil ne penalizira na tak način. Po drugi strani, gospe in gospodje, eurovinjeta, s pomočjo katere naj bi financirali strošek infrastruktur, pa bo le v višini 15 odstotkov namenjena financiranju vseevropskih omrežij in še to ne bo obvezno, temveč je to zgolj priporočeno. In zato um, se ministri odgovorni za to področje zauzemajo za interese njihovih držav. Uh, Tako da na kaj bo to vplivalo? Predvsem na promet e, blaga po cestah in to je danes realnost tega prometa je na naših cestah največ. Mogoče je ta realnost nekoliko kruta, ampak na svetovnem trgu e, ne moremo zaradi kvarljivosti blaga, ki se na ta način prevaža po evropskih cestah, tega prometa na ta način omejevati. Poleg tega smo priča prehranski krizi, ki sedaj nepravično penalizira španske proizvajalce in prevoznike. In na isti način jih bo nepravično penalizirala eurovinjeta. In zato bo španska delegacija naše skupine glasovala proti. Hvala, gospod De Grandes. Sedaj pa dobi besedo za minuto in pol, gospod Danelis. Hvala, gospod predsednik. Igenki arhipu izagi in odigija s tim metaforem bore. Hvala, gospod predsedujoči. To načelo, ki se uvaja z novo direktivo in ki vodi k internalizaciji zunanjih stroškov, je zelo pomembno na realni, praktični in simbolični ravni. Gre za to, da se vzpostavi okvir, ki bo omogočil, da se uporabi načelo onesnaževalec plača in ki bo hkrati omogočil tudi, da se eh, zmanjša pritisk v času prometnih konic. Seveda je treba pomiriti zaskrbljenost, ki so jo izrazili že nekateri zaradi neenakosti, ki jo uvaja to načelo, še zlasti med različnimi zelo oddaljenimi regijami. Kompromisno besedilo, do katerega se je dokopal naš kolega gospod Elka Dravi, predpostavlja, progresivno uvajanje novih pristojbin, zato da bi progresivno lahko obnovili avtomobilski park tovornjakov v Evropski uniji. Eh, da bo ta okvir lahko učinkovit, pa je nujno, da se zanesljivo in pregledno prenese ta direktiva v vse države članice. Pri tem pa se pojavlja tudi vprašanje financiranja in uporabe teh pristojbin, ki jih bo treba res uporabljati za financiranje novih projektov in ne samo za zakrivanje, pokrivanje luken. Gospod Pirker, hvala lepa, predsedujoči. Ta direktiva je kompromis, kot vsi vemo, ampak eh, brez dvoma je to dober kompromis. Dober kompromis zato, ker je to kompromis, ki upošteva obe eh, strani, do neke mere vsaj. Po eni strani upošteva. Eh, prevoznike, po drugi strani pa tudi državljane, ki trpijo zaradi hrupa in izpustov. Kaj so prednosti te ureditve? Tri, po mojem mnenju. Najprej je to namenskost eh, cestnin za investicije v boljšo prometno infrastrukturo, to je zelo zanimivo z vidika gospodarstva, to zagotavlja tudi večjo varnost in eh, boljše ceste. Kot drugo je to poenotenje eh, samega obračunavanja, kar zmanjšuje same stroške pobiranja cestnine in to daje državam članicam možnost in tudi svobodo, da stroške za hrup in emisije strupenih plinov vključijo v cestnino. Eh, prav tako pa je to nek usmerjevalni mehanizem, eh, kdor vozi z eh, boljšimi vozili, z čistejšimi vozili, manj hrupnimi vozili, si prihrani stroške in na ta način mislim, da bomo tudi lahko spodbudili obnovo voznih parkov. V pogajanjih seveda niso bile izpolnjene vse želje, ampak ti pozitivni učinki, ki smo jih uspeli vključiti v ta predlog v okviru pogajan, pa mislim, da lahko privedejo do želenih pozitivnih učinkov. Prav tako si želim, da v sami implementaciji ne bi prišlo do previsoke stopnje birokracije, kajti vse to bi potem znova škodovala celotnemu sistemu. Senora Tikal. Hvala, gospa Tikal ima besedo. Eksternen taksa de trečere. Vključitev pristojbin vezane na zunanje stroške v cestnine bo omogočilo uporabo teh dodatnih sredstev za izgradnjo vseevropskega omrežja in hkrati bo to omogočilo tudi izgradnjo in povezavo z drugimi omrežji, ki niso vključena vse evropska omrežja. Vseeno pa eh, se tu ni upoštevalo težav prevoznikov iz perifernih držav in stroškov, ki jih to pomeni za nje. Vendar pa Sedmi člen omogoča državam članicam, ki bodo uvedle ta sistem cestninjenja, neko kompenzacijo, kar pa gotovo lahko pripelje do izkrivljenja konkurence. Pomembno je namreč, da se prihodki, ki jih proizvede ta pristojbina, eh, uporabijo za to, da se zgradijo bolj varna parkirišča za tovornjake. Hvala. Sedaj imamo postopek HDI in za minuto ima besedo gospod Filanca. Hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Vsi se strinjamo s tem, da bi moral biti prevoz blaga bolj trajnostne narave, vendar pa bomo to lahko dosegli z vlaganjem v infrastrukturo ter z eh, obnavljanjem voznega parka. Za duhom te direktive Eurovinjete in načelom eh, onesnaževalec plača se skriva eh, konkurenčen konkurenčen zastoj za nekatere države. To bo imelo učinek tudi na eh, delovanje malih in srednjih podjetij in na celotno gospodarstvo na tem področju. Eh, sredstva, ki so potrebna za izboljšanje infrastruktur in prometa, bi eh, morala biti res zagotovljena za ta namen in šele na ta način bi se lahko merilo pozitiven učinek te direktive. Vsekakor bi morali tukaj upoštevati več različnih faktorjev in eh, kriterijev, tudi različno topografijo držav in tako naprej. Kakorkoli bi sedilo je še nepopolno in mislim, da ga je treba še zelo izpiliti, zato ne bomo glasovali za. Hvala, se taj dobi besedo za minuto, gospod Bronx. Bronx. Hvala lepa, ta predlog direktive morda še Eh, zadnji korak, da se popolnoma sesuje britanske avtoprevoznike. 8 eh, odstotkov je upadlo število izdanih licenc za voznike. Tuji prevozniki zdaj nadzirajo 80 odstotkov eh, preko kanadskega prometa. Prav tako je ogromno posla bilo izgubljenega zaradi tega. Prav tako je ogromno tujih Eh, vozil na našem ozemlju, eh, ki plačuje registracijo v svojih državah, ki so zelo nizke in eh, na ta način jemljajo posel britanskim avtoprevoznikom. In zdelo bi se, da je to morda pač rezultat konkurence, to je zelo popularna beseda v evropskem vokabularju, ampak ta konkurenca ni poštena, kajti naše cestnine so mnogo više, prav tako so trošarine mnogo više. Vendar pa tuji prevozniki v tisočlitrskih rezervarjih prinašajo gorivo na naše ozemlje in breme na britansko industrijo je lahko eh, dejansko fatalno, zato moramo glasovati proti. Hvala. Gospod Dortmund, bi besedo za minuto. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nedvomno velja, da je notranji trg eden največjih dosežkov našega naše unije in enako je tudi za promet, ampak 50 eh, milijonov ton blaga se po cesti prevozi vsako leto in mislim, da si ljudje, vsekakor želijo učinkovitega transporta, imajo pravico do tega, prav tako mora biti zaščiteni pred posledicami tega transporta. In zato je ta predlog vsekakor pravilen mali korak v pravo smer. Če bomo na ta način spodbujali investicije v zmanjšanje hrupa, v razvoju sodobnejših tovornjakov, tudi v sodobnejše železnice in eh, vozne parke, potem je to dobro. Dejstvo je, da lahko v gorskih eh, območjih obračunamo više testnino, kar je dobro. Eh, mislim pa, da je pomisleka vredno to, da se tu postopa po načelu prostovoljnosti, tako da države, ki eurovinjete ne želijo, je preprosto ne bodo imele in mislim, da to ne bo privedlo le do diskriminacije v Evropi, ampak je to slabo tudi zaradi posledic, ki jih ima to za ljudi. Hvala. Hvala, gospod Kelly, za minuto vam besedo. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je splošni trend tega predloga dober je tudi dejstvo, da se moramo soočiti s podnebnimi spremembami in to na vseh področjih. Eh, vse aktivnosti, ki vodijo v onesnaženje, je potrebno z tega vidika upoštevati. Zato mislim, da je ta predlog za težko tovorna vozila eh, pomemben. Pomembno pa se mi zdi, da še posebej izpostavimo naslednje. Razvijati moramo tehnologijo, ki bi proizvajala motorje in podobno, ki bi zahtevali vedno manj goriva, se pravi, da bodo vedno več kilometrov lahko ti tovornjaki naredili za vedno manj goriva. To mislim, da je tisto področje, kjer potrebujemo še veliko raziskav, kjer bi lahko zagotovili zelo visoko učinkovitost, ne le za težka tovorna vozila, ampak tudi za vsa ostala vozila. To mislim, da je nekaj, kar se premalo omenja, to je nekaj, kjer se ne vlaga dovolj v raziskave. Ja, da ti da palavra por un minuto, el señor Hvala, gospod Enan. Hvala lepa, predsedujoči. Vprašanje obdavčitve tovornega cestnega prometa z eurovinjeto, mislim, da je dobra novica za vse evropejce. Čeprav smo še daleč od tega, da bi, iz, da bi zagotovili to, da bodo eh, avtoprovodniki plačali eh, tudi ustrezen, sorazmeren delež eh, zaradi škode, ki je povzročajo vsako leto eh, na milijone težkih tovornjakov prečka področje, na katerem živim in lahko vam povem, da je trpljenje veliko. Še eno vprašanje, o katerem nismo še govorili, je namreč zelo nizke plače eh, voznikov, eh, obupne delovne razmere, prav tako časi vožnje, ki niso pozitivni z vidika varnosti. Tako da da, treba je obdavčiti, kolikor se le da, zato da se predvsem spodbuja tudi uporabo drugih prevoznih sredstev po rekah, po morju, železnice in tako naprej. Vendar pa je pomenilo, da obdavčimo tudi na inteligenten način, da ne bodo eh, mala in srednja velika podjetja eh, in vozniki in potrošniki tisti, ki bodo za to plačali, ampak tisti eh, največji eh, naročniki, predvsem kot naprimer veliki trgovci. Hvala, sedaj se bližamo koncu obravnave te točke in besedo dajemo komisarju gospodu Kalasu. Izvolite. Hvala lepa poslanke in poslanci, gospod predsedujoči, za vaše pripombe. Dovolite mi nekaj odgovorov. Najprej, eurovinjeta ni evropski davek. To mora biti jasno. Tako da z tega vidika je njeno ime slabo. Ravno obratno, gre za direktivo, ki eh, regulira in omejuje nacionalne stopnje cestnine. Imamo 22 držav z različnimi eh, pristojbinami in cestninami za različne vozile, za težke vozile in za osebne vozile. V vsakem primeru so uporabniki iz različnih držav eh, pač primorani plačati te cestnine, če vozijo v posameznih omrežjih. Kot drugo, gre za kompromis in ta kompromis je mnogo zapletenejši, kot se zdi. Dva temeljna boja stojite za tem. Najprej načelni boj kdo naj bi plačal in zakaj, ko gre za uporabo infrastrukture. Tako da stvar gre v pravo mer, smer. Uporabnik plača, onesnaževalec plača. To je vsekakor prava usmeritev. Drugi boj, ki pa je mnogo bolj zaostren in se še nadaljuje, pa zadeva spor med državami, ki trpijo veliko stopnjo tranzitnega prometa in seveda želijo več fleksibilnosti pri reševanju problemov za infrastrukturo in prav tako želijo, da se deli, da se jasno deli breme za uporabo infrastrukture. Torej, da so ne del kot davkoplačevalci, ampak tudi vsi uporabniki tisti, ki za to plačujejo. No, potem pa so tu države, ki so odločno proti in to je bilo tudi zelo jasno pokazano v današnji razpravi. Naj spomnim, da je 15. oktobra svet sprejel odločitev o političnem kompromisu. Zelo malo je manjkalo, da bi manjšina lahko zablokirala ta predlog in ta boj se da nadaljuje tudi tu v parlamentu. Gospod eh, Kadravi mislim, da je opravil res odlično delo in je uspel doseči dober kompromis in eh, pripraviti tudi dober predlog. Tako da iskreno vas pozivam, da podprete ta kompromis, saj se zdi, da je ogromno podrobnosti, ki morda niso zadovoljive za posamezne interese, ampak dejstvo je, da gre tu res za pomemben velik korak naprej, ki nekako vizi v zraku že leta in leta in zdaj je tu naša priložnost. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Besedo ima gospod Gjori. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, najprej hvala za to zelo koristno, dragoceno razpravo. Slišali smo veliko argumentov in protiargumentov in to kaže na to, kot je dejal komisar, da gre za kompromis v pravem smislu te besede. Kljub številnim težavam, s katerimi smo se soočili, kljub številnim sporom, vendar lepa sem pripričana, da gre za resničen evropski uspeh, kot je dejal gospod Leichtfried. Hvaležen sem vas, sem vam za vaše pohvale mačarskemu predsedstvu. No, kot vsak drug kompromis je tudi ta kompromis eh, ravnovesje. Ravnovesje med okoljsko argumentacijo, argumentacijo ekonomske vzdržnosti. Moram pa zavrniti argument, da okolje svetu ne pomeni nič, kajte če bi temu bilo tako, te direktive ne bi bilo. Ampak iskanje ravnovesja je pomembno tudi z vidika ravnovesja med interesi perifernih in pa eh, centralnih držav Evropske unije. Ker ti potrebujemo rešitev, ki bo dobra tudi za periferne države, da se te ne bodo počutile stisnjene v kot. No in z tega vidika nam je uspelo oblikovati kvalificirano večino v svetu in upam, da bo enako veljalo tudi za glasovanje tu v parlamentu, vsaj tako kaže današnja razprava. Ja, morda je to le kapica v morje, pa vendar se mi zdi to zelo pomemben korak v pravo smer, eh, v smer internalizacije eksternih stroškov in eh, prav tako se mi zdi, da je pomembno, da se to vrstni prihodki namensko uporabljajo za panogo, iz katerih izhajajo. Seveda, ta rešitev morda ni popolna in prepričana sem, da bomo v prihodnih letih imeli priložnost izboljšati ta predlog na takšen ali drugačen način. Bi pa se rada dotaknila še nekaj konkretnih vprašanj, ki ste jih omenili v razpravi. Eno je uporaba prihodkov. O tem je spraševal gospod Sterks. V dogovoru imamo jasno priporočilo državam članicam, kako naj le te porabijo ta sredstva. In v tem priporočilu je določeno, da se ti prihodki v vsaj 15 odstotkih uporabijo za financiranje transevropskih omrežij. To je rezultat, mislim, da kvalitetnega kompromisa in kot je gospod eh, Dirk Sterks dejal, je to res da prvi korak, ampak je vsaj prvi korak v pravo smer. Eh, drugo vprašanje, na katerega bi želel govoriti, je tudi vprašanje gospoda Sterksa in sicer gre za eh, stroške prometnih konic in zastojev. V dogovoru rešujemo tudi ta problem, saj državam članicam omogočamo, da uvedejo cestnine in da tudi diferencirajo te cestnine v prostoru in času. To torej pomeni, da bodo imele države članice imele možnost obračunavati više cestnine v časih prometnih eh, konic in tudi v območjih, kjer prihaja do zastojev. To je torej alternativni način boja proti zastojem na cestah in na skoščenosti prometa. Ta mehanizem diferencijacije torej lahko prispeva tudi k zmanjšanju mm, onesnaženja, ki izhaja iz eh, zastoja v prometu na evropskih eh, cestah. Tretje vprašanje, gospe Lichtenberger, glede eksternih stroškov. Tu lahko povem, da je svet 14. decembra v prvem branju sprejel dokončno stališče. Potem pa smo na zahtevo parlamenta vključili v direktivo še določbo o tem, da je treba državljanom podati politično sporočilo. In eh, zato smo vključili će možnost dodatne ga obračunavne cestnine za gorata območja za vozila razreda Euro 1, 2 in 3. Kajti vozila Euro 3 so sicer nekoliko manj okolju škodljiva kot eh, druge dva razreda, zato bo dvojna cestnina za ta zdaj razred obveljala šele kasneje, za prve dva razreda pa že takoj. Kar pa zadeva promocijo obnove voznih parkov, tu moramo predvsem spodbujati nakupe vozil razreda Euro 5 in Euro 6 in to je vsekakor cilj, ki ga ta direktiva zasleduje. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod eh, predsedujoči, današnja razprava je jasno pokazala, da direktiva o eurovinjeti predstavlja pozitiven in zelo pomemben korak za transportno panogo. Konkretni predlog za težka tovorna vozila je seveda pomemben sam po sebi, je pa to tudi predlog, ki je po naravi simbolen. Namreč prvič uvajamo načelo onesnaževalec plača in iz tega naslova je jasno, da želimo v prihodnosti internalizirati eh, vse eksterne stroške transporta. Mačarsko predsedstvo se veseli dejstva, da nam je uspelo doseči dogovor z Evropskim parlamentom in prepričana sem, da bo ta ukrep, ki ne bi ga parlament sprejel, izboljšal gospodarsko učinkovitost in pa tudi zmanjšal negativni okoljski učinek cestnega prometa in na ta način bodo naši državljani tisti, ki bodo imeli največjo korist od te direktive. Hvala gospa ministrica, sedaj pa ima besedo avtor tega dokumenta, gospod Elka Dravi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujemo vsem za podporo in za njihove pripombe, tudi tistim, ki so proti. Ta predlog je pomemben za naše gospodarstvo, eh, pomemben pa je seveda tudi z vidika eh, stroškov, stroškov infrastrukture, pa tudi eh, stroškov drobnih delcev v. Eh, zraku, hrup in tako naprej in tako dalje. Zdaj nam je končno uspelo sprejeti evropsko ureditev, ki daje državam članicam možnost, da vsaj eh, delno eh, te stroške odtegne tistim, ki jih povzročajo. Na ta način bomo pridobili prihodke, ki se jih dejansko lahko namensko uporabi za vzdržnejši transportni sistem in tudi za zmanjševanje stroškov transporta. In na ta način bomo olajšali naše sožitje in na ta način lahko tudi prispevamo k temu, da imamo poštenejše pogoje za konkurenco med različnimi prevoznimi eh, sredstvi, tako da bodo tudi železnice dobile priložnost in tudi promet po notranjih vodah. Že v beli knjigi je komisija izpostavila obvezno internalizacijo eksternih stroškov do leta 2020. To je še predmet razprave zdaj, ampak upam vendarle, da bomo danes zagotovili zadostno podporo v plenumu, da lahko naredimo prvi korak v to smer in da lahko pokažemo, da je Evropa sposobna sprejemati odločitve, ki so dobre za naše državljane. Kot drugo upam, da bo cela vrsta držav zdaj dejansko začela z delom in uporabila te nove možnosti, ki se ponujajo in da bomo dosegli takšne rezultate, ki bodo spodbudili tudi druge k podobnemu ukrepanju in na ta način bomo lahko ustvarili pomemben temelj za nadaljne delo. Komisija je s to direktivo eh, dobila kar veliko domačih nalog. Eh, potrebne so dodatne raziskave, treba je raziskati, ali so morda eh, možnosti za, za internalizacijo, prostite še drugih eksternih stroškov, ali naj bi morda lahko sem zajeli še drugih vrst vozil in tako naprej. O tem v prihodnih letih, danes pa nas čaka prvi korak v to smer. Interrumpimo žlase! Hvala, gospod Velika Dravi. Sedaj bomo zasedanje za par minut prekinili, na to pa nadaljevali z glasovanjem.